Najlepša hvala za izraženo zanimanje, hvala lepa, da podpirate ta naša skupna prizadevanja. Hvala lepa, sedem predlogov za resolucijo sem prejela ob zaključku razprave. Razprava je s tem zaključena, čaka nas glasovanje. Gomez, Gospa Gomes, pred glasovanjem o Indoneziji boste dobili besedo. Sedaj glasujemo o šestih, eh, o šestih predlogih za resolucije o Demokratični republiki Kongu. Predlog spremembe ena, glasujemo poimensko, glasujemo. Voted, vote... Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj pa skupna pobuda za resolucijo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdi se, da je prišlo do administrativne napake, um, ko je šlo za pobudo za resolucijo o Indoneziji. Uh, napaka se je zgodila v zvezi s znamom govornikov in zato izjemoma dajmo besedo gospe Gome še za eno minuto. Grateful, Zelo sem hvaležna, gospa predsedujoča. Živela sem v Indoneziji in jo obožujem. Vem, kakšen izreden napredek je Indonezija dosegla od prvih uh, volitev pri izvajanju demokratičnih pravic, uh, državljanskih pravic in človekovih pravic. V Evropi moramo to ceniti in s to resolucijo to počnemo. Uh, Um, to je sedaj tretja največja demokracija in največja muslimanska država na svetu. Ta je sprejela vrednote uh, strpnosti, pluralizma, uh, strpnosti v verskem, političnem in drugih pogledih. Na ta način je Indonizija zelo privlačna država, na nek način eh, kot Evropa. Ampak tako v Indoneziji, kakor tudi v Evropi obstajajo eh, ekstremisti, ki spodbujajo eh, sovraštvo in nasilje in to se kaže v že omenjenih primerjih nekatere takšne pomisleke izkoriščajo teroristične organizacije, tudi da spodbujajo demokratični sistem. In tudi zato moramo, se moramo na političen in ideološki način boriti proti temu ekstroni, ekstremizmu. Ti zločini morajo biti kaznovani in upam, da bodo prebivalci Indonizije prebrali to resolucijo. To je izraz skrbi za žrtve, to je izraz solidarnosti in pa spodbuda za vse te pogumne ljudi v civilni družbi v Indoneziji, v vladi, v parlamentu, v sodstvu, v medijih, ki se borijo proti tem zločincem in ki se borijo proti njihovi nekaznovanosti. In uh, naj spomnim na Suči Watija, ki je vdova pomembnega borca človekove pravice, ki je bil ubit pred nekaj leti. Uh, in, uh, storilci tega zločina še niso bili eh, privedeni pred sodišče. Sedaj pa eh, resolucija, kdo je za, proti, vzdržani, resolucija je jasno sprejeta. Sedaj pa glasujemo o šestih pobudah za resolucijo o Indiji. Najprej glasujemo pobudo za resolucijo skupine EFD. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa skupna pobuda za resolucijo. Eh, oprostite, prehitra sem. Najprej predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Zavrnjeno? Predlog smembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa skupna pobuda za resolucijo, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Zapisnik zasedanja bo predložen parlamentu v odobritev ob začetku naslednjega zasedanja. Eh, če ni ugovora, bom eh, podala resolucije, eh, bom predala resolucije, o katerih smo danes glasovali, tistim, ki so imenovani v resolucijo.